poročilo gospe Kristve glede domneve nedožnosti in pravice bizu nazoč na svojnem kazenskem postopku. Najprej bom predala besedo poročevalki gospe Grisbek. Izvolite. Madame la présidente, madame la commissaire. Gospa eh, predsednica, gospa komisarka. Pozno je že, pa kljub temu me veseli, da lahko danes pregovorim o direktivi o domnevi nedolžnosti. S te, to temo se ukvarjamo že nekaj mesecev in na koncu nam je po včasih težkih pogajanjih eh, doseči dogovor, ki je po mojem mnenju tudi kar dober, kajti gre za zelo ambiciozno besedilo zakonodajno besedilo na področju kazenskega prava, gre za obrambo vseh eh, državljanov v Evropi. 31. marca sem od vas dobila jasen mandat, stališče parlamenta je jasno in trdno. Zahtevali smo pravico za obdolžence vključiti pravice evropskih državljanov in zahtevati harmonizacijo zakonodaje bolj navzgor kot navzdol. Tukaj gre za eh, pravico, da nas javno ne obtožajo, dokler ni prišlo do sodbe. Eh. Tukaj smo imeli naprimer primer eh, Šali Abdo, študent je bil obdolžen, e, da je sodeloval pri napadu, čeprav je bil na predavanju matematike, njegovo ime se je pojavilo v, na socialnih omrežjih, čeprav je bil popolnoma nedolžen, njegovo ime se je blatilo, kar ga je traumatiziralo. Ta direktiva pa prepoveduje vsakršno pripisovanje krivde, to se pravi, da mora ostati domneva nedolžnosti pred eh, sojenjem. Tukaj imamo tudi eh, opredelitve pojmov, tudi javnih eh, organov, kar je velik uspeh za parlament, gre tudi za način zastopanja obdolženih na sojenju ali so za rešetkami z, privi, vezani z lisicami ali morajo nositi etniško obliko. Vse to lahko vpliva na to, da eh, se na nekoga gleda kot na eh, krivega že pred eh, sprejemom sodbe. Dosegli smo, da oseb tako ni dovoljeno kazati, dokler mu krivda ni dokazana. Vse vsak eh, dvom mora iti v korist ob eh, dolžnica in če obstajajo kakšni koli dvomi, potem ga je treba oprostiti. Prav tako je eh, breme, dokazno breme na strani tožilstva obrnjeno dokazno breme je naš velik uspeh in eh, uspelo nam je doseči, da se lahko to obrvene dokazno breme uporablja samo v redkih eh, primerjih, potem imamo tukaj pravico do mavka, eh, do nepodajanja izjav, to je absolutna pravica, kot se zdaj zdi jasno. Poleg tega ni dovoljeno ničesar uporabiti kot eh, domnevo krivde obdolženca in končno je tukaj še pridobivanje dokazov, kjer gre za, za vračanje eh, dokazov, ki so pridobljeni na neprimeren način. To je novost v eh, evropski zakonodaji. Gre za sklic na tretji člen listine o človekovih pravicah, če se dokazi pridobivajo z mučenjem, potem ti niso vredni ničesar. Hvala lepa, gospa komisarka Jurova. Hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi čestitela poročevalke Grisbe, kot tudi poročevalcem Senci, za zauzeto delo na tem dosejo, ki je mogoče v hitro pripravo direktive. Tukaj ne gre samo za navedbo eh, načel, želeli smo učinkovito izvajanje domneve nedožnosti. Ta direktiva bo v vseh državah eh, omogočila bolj učinkovito sojenje in eh, zaščitila pravice obdolženih v Evropski uniji. Danes imamo zelo velike razlike pri uporabi načela domneve nedožnosti v Evropski uniji kot eh, se bo kazale eh, zadnje in še vedno pre pogoste obtožbe in eh, tožbe pred sodiščem za človekove pravice. Predlog, v katerem boste glasovali jutri, je dobro ravnotežen, temelji na listini o človekovih pravicah in tudi sodni praksi Evropska sodišča za človekove pravice. Nedovoljeno je javno izražanje krivde imamo ustrezno eh, dokazno breme, ki je vedno na strani tožilstva in eh, vsak eh, dvom se še uprit obdolženi osebi pravica do molka in pravica Eh, da se ne obremenimo sami, so s tem tudi zaščiteni. Direktiva bo tudi harmonizirala pravico do navzočnosti eh, na sojenju, kar je povezano z pravico do poštenega sojenja. Komisija bi rada dodala dve izjavi k temu kompromisu. Eh, prvo je pojasnilo našega razumevanja besedila v povezavi za pravico do malka in pravici do tega, da se ne obremenjujemo sami. Drugo je naše stališče glede glede dokaznega bremena. Komisija obžaluje črtanje ostavka eh, predloga glede faktičnega prava, kajti takšne domneve že obstaja v državah članicah, zato jih moramo urediti v besedilo direktive, tako da imamo vse ustrezne varovalke eh, za obdolžence. Um, celovit eh, kompromis, eh, pa je vendarle za nas zelo zadovoljujoč eh, standard v tej direktivi bo stal Evropska zanokodaja in se bo kot takšna tudi izvajala. Komisija bo skrbno spremljala prenos nacionalno zakonodajo in bo zagotovila, da se ustrezno izvaja v praksi. Hvala lepa. Gospa Gal. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. Čestitele bi Nadali Grisbek za odlično delo, ki ga upravila pri tem zelo kompleksnem in pomembnem eh, dosijeju. Domnevanje dožnosti sodi med osnovna načela eh, v kazenskem postopku in pravice do poštenega sojenja. Eh, to je zelo pomemben prispevek za zagotavljanje poštenega sojenja v Evropski uniji in pravice obrambe. Kot eh, poželjko senci za ELS sem zadovoljna z jezidom. Za me je bilo pomembno, da zagotovimo pravice obdolžencev in okrepimo načelo domneve nedolžnosti, ne da bi ogrozili načelo eh, sodnega pregona. Tako smo lahko spostavili minimalni standard v. Eh, sodnih postopkih, ki, ko bo uveden vseh držav članicah, bo prispeval k doseganju eh, poštenega sodnega sistema v Evropski uniji. Hvala lepa, naslednja je gospa Sipr. E, eh, hvala lepa. Direktiva o domnevi nedolžnosti. Zakaj? To ni samoumevno načelo pravnih eh, držav, ki je globoko zakonerenjen v naših eh, državah. Drži, ampak od leta 2007 do 2012 je Evropsko sodišče za človekove pravice obravnavalo 26 kršitev tega načela v 11 državah članicah. Pa ne samo domneva nedolžnosti, nekaj, kar je treba ukrepiti v pogajanjih z svetom. Eh, so bili poskusi, kot smo slišali, da bi pravico domovka, da se ne obremenjujemo sami, da tudi to pravico zmanjšamo in da uvedemo obrnjeno dokazno breme, kar bi pomenilo, da ne da mora eh, tožilstvo država dokazati krivdo, ampak obdolženi svojo nedolžnost na osnovi dobrega dela Natalie Grisvek, naše poročevalke, nam je uspelo to preprečiti, kot eh, tudi preprečiti, da bi obdolženci brez eh, potrebe eh, izgledajo kot eh, že obsojeni, zato ker eh, so zvezani z lisicami ali z rešetkami. Nujno potrebno sodelovanje v Evropi med policijo in eh, sodišči zahteva, eh, skupne standarde pri pravicah eh, obdolženih eh, in obtoženih. Eh, želela bi si tudi nekaj več rešitev glede, glede pravne pomoči. Seveda potrebujemo zakonodajo glede domnevene dolžnosti in drugih procesnih pravic. Eh, predloženo besedilo je dober kompromis, eh, vendar pa tudi najboljši zakon ne pomaga, če ga ne izvajamo. Zato tudi na tem mestu povem, čeprav sveta ni tukaj, da pričakujem, da bodo države članice učinkovito izvajale to zakonodajo. Hvala lepa. Naslednji je gospod Ujzdovski. Gospa predsednica, kolegice in kolegi. Naj se zahvalim poročevalki Grisbek za to poročilo, za okrepljeno načelo domneve nedolžnosti in pozitivne rezultate pri tem delu. Poročilo je zelo razumno in temelje na kompromisnih rešitvah in odpira tudi nove rešitve Eh, perspektive za krepitev tega ključnega načela v naših eh, pravnih eh, sistemih. Po opacu komunizma je Poljska, ko je postala svobodna država, spostavila kazensko pravo, ki temeli na domnevi nedolžnosti. Splošna načela izporočila so bila že našteta, zato jih ne bom ponavljal. Naj samo povem, da podpiramo poročilo, kot je bilo sprejeto po trialogu, zavračamo pa vse amadmaje zredi tega, ker predstavljajo tveganje in lahko vodijo v eh, paraliziranje celotnega sodnega postopka, tako da podpiramo verzijo. Eh, kot ga je predstavljala naša poročevalka Gris Vek, torej končno verzijo po trialogu. Predlogi sprememb, kot rečeno, zajemajo vrsto neprimernih predlogov glede na očinkovito eh, izvajanje kazenskega prava. Na tem področju pričakujemo tudi nadaljne eh, direktive direktive o kazenskem pravu, ki je zelo pomembna za naše državljane, direktiva o boju proti terorizmu in upam, da se bo razprava malo začela v svetu in tudi parlamentu. Naslednji je gospod Albrecht, ki pa ga ne vidim v dvorani. Mr. Patton. Gospod Batten. Um, this report considers adopting some of the principles Tukaj gre za načelo, ki je že stoletja vključeno v eh, pravo domnev nedolžnosti, pravica do nazočnosti, nasojeni pravica do molka in nelastnega obremenjevanja. Kako ironično je torej, da je britanski parlament že odpravil ta načela z vključitvijo evropskih instrumentov domnevna nedolžnost, ki je že 800 leti del občega prava v eh, Britaniji, se je odpravila, kjer, tako da se lahko ljudje brez kakršnekoli dokazo obsodijo. To ne temelji na domnevi nedolžnosti. Prva dolžnost eh, parlamentarcev iz eh, Velike Britanije je, da zavaruje svoboščine svojih državljanov, ki so bile uh, sramotno izdane. Hvala lepa. Naslednji bo gospod Lebreton, ampak prej še imamo modri karton. Najprej modri karton, a boste odgovorili? Mr. Patton, are you ready to? Ok, then Mr. Gospod Pospišil. Skrbno sem prisluhnil prispevku eh, gospoda Betna. A ni zaradi evropskega naloga za prijetje omogoča izročanje eh, oseb drugim državam. Imamo minimalne standarde v kazenskih postopkih. Eh, lahko obsojene državljane drugih držav pošiljamo v te države, ker im, samo če imamo enake minimalne standarde. Kar zadeva evropski nalog za prijetje, zaradi tega so bili nedolžni britanski državljani eh, zaprti v groznih zaporih v Grčiji. Če bi imeli ustrezen proces izročanja, potem bi si sodniki lahko pogledali do eh, kaze in jih sploh ne bi izročili. Še vedno imamo nekaj, če čemu se reče Evropska konvencija o izročanju, ki jo lahko uporabijo na mesto Evropskega naloga za prijetje, ko ga bo Britanija, upajmo, odpravila. Še vedno lahko izročamo ljudi, ampak samo na temelju pravih dokazov, ki si jih je ogledalo pravo sodišče, tako da vidimo, ali gre za primer proti nekoga. Šele takrat je, nekoga, je mogoče nekoga izročiti in ne prej. Hvala lepa, gospod Lebreton je naslednji. Hvala, gospa um, predsednica. Domneva nedolžnosti je ena od osnovnih eh, človekovih eh, pravic. Eh, potrebujemo pa osnovne standarde. Deveti člen to bolje ureja kot kakršna koli direktiva v čud, napisano čudnem jeziku. Eh, kazenski proces eh, bi moral biti pristojnosti držav članic. Evropska unija ne more zavarovati tega načela, eh, ki bo oškodovano. Peti člen omogoča obrnjeno dokazno breme, kar pomeni, da bi se ob dolženi moral eh, braniti in zagotoviti svojo nedolžnost. 17. člen pa pravi, eh, da morajo osumljenci podajati informacije. Zakaj ne vključimo že kar imaš eh, mučenja v ta člen? Načelno smo že naredili pravo škodo. Evropska unija je Evropa bank in lobijev in ne razume ničesar o državljanskih svoboščinah. Hvala, gospa predsedujoča. Kolega pred menoj je rekel, da v Franciji že obstaja domneva nedožnosti, tudi v Italiji je tako, vendar se to stalno krši. In zato je ta direktiva zelo pomembna. In želela bi povedati, Eh, da moramo doseči uravnoteženost pravic med, eh, torej, eh, med opto, obrambo in to, tožilcem. E, v Italiji imajo recimo posiljene ženske e, manjšo zaščito, kot jo ima e, posiljevalec recimo. In zato upam, da se bo ta direktiva uporabljala kot minimalni standard, ki ga bomo um, upam izboljšali torej v vseh državah Evropske unije, zato da bi um, unesli zaupanje v pravne sisteme, tako kot je zapisano v direktivo. Zlasti gre tukaj seveda za uh, kazanske uh, zadeve in za širjenje, no, širjenje informacij. In upam, da bodo to dojeli tudi sodniki in mediji kar zadeva obtoženca ali preiskovanega ali, ali, ob, ali pa ob, ob, um, eh, osumljenega, torej da ga ne bodo tako imeli za krivega v vseh fazah eh, postopka. Sedaj pa gospa Kimniči. Hvala. Gospa predsedujoča, želela bi se zahvaliti gospe Grizbek za odlično delo. Domnejeva nedožnosti je temeljno načelo pravne države. Brez skupnega okvira pa uh, je bilo to veliko krat kršeno, zlasti na uh, področjih, kot je uh, recimo uh, preventivni zasek, ki je temeljnega pomena pri boju proti organiziranemu kriminalu. Uh, odbor Libe je še okrepil predlog komisije in končno besedilo je ohranilo veliko korakov naprej, jaz, uh, pri katerih sem sama skušala um, prispevati. Nekateri vedi, veliki, zelo občutljivi, kot je naprimer dokazno breme, uh, potem vedenje ob, obtoženca in tako dalje. Tudi to je torej uh, bilo pravilno upoštevano in mislim, da je uh, da dos, doslednost in upoštevanje bo zagotovo izboljšalo zakonodajo in nacionalnih praks, ki se bodo morali sedaj podrediti uh, evropski zakonodaji. Naslednji je gospod Zdehovski. Hvala lepa, gospod predsednica, gospa komisarka. Simbolično je, da smo danes eh, tukaj in govorimo o tej direktive, medtem ko eh, vi sami veliko veste o domnevi nedolžnosti, eh, kot se uporablja v, na češkem. Mleli so vas eh, po medijih eh, in vam očitali nekaj, česar nikoli niste naredili. Zato vas eh, močno občudujem glede vašega vedenja. Zakaj bi morali to direktivo začeti uporabljati? Vsakega ob tožnica moramo obravnavati kot nedolžnega, dokler njegova krivda ni dokazana. Zame je to avtomatsko načelo in nobena evropska država va ne bi smela delovati na drugačen način. E, gre za temeljno načelo vsakršnega eh, kazenskega pravnega sistema, ki velja za vsakoga. To je ključno urodje, ki zagotavlja pošteno sojenje kjerkoli v Evropski uniji. Menim, da Evropska unija ne bi morala samo eh, podpirati domnevo nedolžnosti, morala bi jo zagotoviti in nadzorovati njeno izvajanje. Hvala lepa, gospod Buda je naslednji. Eh, hvala lepa, gospo, gospa predsednica Evropske unije se je vedno ukvarjala z vprašanjem spoštovanja temeljnih pravic, ki so vključene v listino o človekovih pravicah. Domneva nedolžnosti je pravica, hrati pa tudi vrednota in eh, države članice so to vedno imale resno. Konsolidacija sistema, pa tudi uveljavljanje določenih mekanizmov za zagotavljanje te pravice v celotnem eh, postopku je velik izziv v kompleksnih eh, kazenskopravnih sistemih, ki so zelo različni med državami članicami pravice morajo biti enako priznane v vseh državah članicah in če to želimo doseči, moramo sodelovati. Zato je tudi pomembno uvajanje skupnih minimalnih standardov v povezavi z pravico do poštenega sojenja v celotnem kazenskem postopku. Prav zato je še tako pomembno, da ima vsako obdolženi pravico do pravnega zastopnika v kazenskem postopku in da ima možnost komunikacije z tretjimi osebami, sploh tudi z eh, konzularnimi službami med odzemom prostosti. Sprejetje direktive je eh, tudi garant za pošteno sojenje, ni treba pred, videti krivde, prednji je ta dokazana. Hvala lepa in zadnji je gospod Rade. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Domneva nedolžnosti je eh, temeljno načelo eh, kazensko-pravnih postopkov v kakršnekoli demokratični državi. V Evropski uniji imamo enkratno priložnost, da preostalemu svetu pokažemo, kako eh, deluje kazensko pravo in eh, pravice ob eh, toženih. Domneva nedožnosti se mora pojavljati na vseh stopnjah od tega, ko je nekdo obdolžen in nekega kaznivega dejanja, pa vse do zaključka, ko pride do sodbe, v kateri se odloča, ali je nekdo storil kaznivo dejanje ali ne. In to velja za vse osebe, za obdolžence, obtožence, dokler niso obsojenci. Javni organi ne bodo smeli izražati vnaprej krivde, dokler ta uh, ni dokazana na sodišču. Sodišče odloča o krivdi na osnovi predloženih dokazov. Ob toženic ne eh, sme izgledati kriv v javnem mnenju, krati pa to ne pomeni, da ni treba omejiti gibanja ob toženih eh, oseb. Pravila glede domnjeve nedolžnosti bodo zagotovila pošteno no, sojenje in učinkovito izvajanje načela domnjeve nedolžnosti. Ponovno imam preveč prijavljenih za CatchTI, zato bom dala besedo trem, tako kot prej in prvi bo gospod Kelly. Hvala lepa, gospa eh, predsednica domneve nedolžnosti eh, pred eh, izrekom glede krivde ali ne, predstavlja pomembno načelo, o katerem danes eh, razpravljamo. Ampak včasih je težko spoštovati to pravico. V zadnjih letih smo imeli primere, ko so nekateri postali zelo neki zaradi krize bankirji, pa tudi politiki in so bili eh, kar tako poprek obtoženi po medijih. Pogosto se je njihova krivda domnevala še preden je bila dokazana na sodišču njihovi prijatelji, njihove družine so bile pod pritiskom. Mogoče so trpeli še bolj, kot eh, če bi bil nekdo spoznan za krivega in pristal v zaporu. Tako da je zelo težko usklajevati delovanje pri spoštovanju tega načela. Hvala lepa, gospod Krisomnos. Hvala lepa. Ker zadeva domnevo nedolžnosti v kazenskem pravu, o čemer govorimo danes, gre tukaj za korak v smeri nadaljne krepitve temeljnih eh, človekovih pravic, eh, pri čemer postaja jasno, da je domneva nedolžnosti v skladu z to direktivo. No, tudi nekaj, kar upošteva druge vidike eh, sodnega postopka, tako naprimer tudi pravice pri sojenim uradnikom. Treba je upoštevati, da je nekaj zaželeno, če gre za potrebne ukrepe, glede na narabo primera. Razmišljati moramo tudi na druge posledice. Izjema procesnih zadev v v uvodni izjavi šest, se nanaša samo na določene vidike sojenja. Hvala lepa. Gospod Pospišil je naslednji. Gospa eh, predsednica, naj izpostavim samo eno zadevo. Mislim, da bi včasih morali v državah članicah harmonizirati eh, pravno eh, podlago, In komisar, ko poveda, je bil sem eh, minister za pravosodje, ko smo eh, prenašali nalog za prijetje, ki je mogoče tudi izročanje med državami, hkrati pa eh, bi bilo treba zagotoviti spoštovanje enakih načel. In to je zelo pomembno. Morati moram imeti enaka neke procesne standarde zato tudi podpiram to direktivo in čestitam poročevalki, kaj ti. Ko se eh, evropski državljani izročajo drugim državam članicam, moramo zagotoviti enake standarde eh, v kazenskem pravu, drugače to ne bo delovalo. Hvala lepa, zdaj pa komisarka Jurova. Members, the direct spoštovani poslanci, direktiva o domnevi nedeležnosti je dodaten korak na poti proti Evropi eh, svobode in pravice. Um, ravno tako imamo direktivo o tolmačenju iz leta 2010 in direktivo o, o informiranju iz leta 2012 in eh, direktiva o dostopu do advokatov iz leta 2013. Uh, eh, želim, da podprete, prosim, da podprete to direktivo in veselim se že. Uh, direktive o posebni uh, zaščiti otrok. In eh, upam, da bomo se uspeli pogajati o direktivi za pravno pomoč na enako konstruktiven način. Sedaj pa uh, gospa Grizbek. Hvala, gospa predsedujoča, za zaključek. Po tem, kar so povedali kolegi, bi želela povdariti, da kljub nacionalni zakonodaji o domnevni nedolžnosti in mm, raznim sestavinam tega načela se to načelo v Evropi pogosto krši. To je eh, bilo večkrat povedano. Gre za temeljno pravico Eh, s katero se lahko izognemo zlorabam in arbitrarnosti pri procesih. To je eden izmed temeljnih demokracije in zato je treba imeti trden sporazum v trenutku, ko je pravna država, spod, se pravna država spodkopava tudi v Evropski uniji. Sama sem pravnica in zelo sem bila vesela, da sem se lahko ukvarjala s to direktivo, kljub kritikam nekaterih kolegov. E, gre za direktivo, ki je relativno kratko, pet, kratka 15 členov ima in, to, in je zaradi tega e, vredna pozornosti pravnikov. Ta direktiva nadaljuje oziroma m, ponavlja, um, je vključena v program Evropske unije glede procesnih pravic, zato da bi oblikovali uh, Evropo, ki spoštuje pravico do branjenja in spoštuje svoje državljane. Želela bi se zahvaliti uh, poročevalcem v senci za njihovo trdo delo pri pripravi tega besedila. Zahvaljujem se tudi komisarki Jurovi, ki nam je ravno tako veliko pomagala svet uh, latvijsko in luksemburško predsedstvo, ki je skupaj z nami uh, preverilo besedilo in vsem tistim, ki so si prizadevali za to, da smo dosegli ta rezultat. Upajmo, da bomo jutri dosegli veliko večino v parlamentu in da bomo podprli to uh, direktivo o domnevni nedolžnosti. Uh, Po mnenju veliko od poslancev je to del splošne arhitekture, torej del splošnih eh, procesnih pravic. Sedaj pa imamo skupno razpravo o usklajevanju na notranjem trgu in imamo pred seboj poročilo. Gospod Marjas, pred predsednica. E, pozno je, že nekaj časa sledimo tej razpravi za to, da bi bili besedo v postopku Catch the Eye. Zato me zanima, kako boste vodili naslednjo razpravo. Ali bodo lahko dobili besedo samo trije kolegi v postopku Catch the Eye. Pomembno je zato, da ne bomo tukaj ostali za manj. Povejte nam, kaj, kako nameravate postopati, da zato bomo imeli prave informacije. Uh, predsednica lahko določi, koliko poslancev bo govorilo v postopku Catch DI. In sedaj nadaljujemo. In sicer imamo poročilo o osebne zaščito opreme, potem imamo naprave na plinasto gorivo in na koncu je poročilo gospoda Lopeza.